señor presidente. Gospod predsedujoči. Muy buenos días. Se... Pozdravljeni vsi skupaj. E, začenjamo s tem zasedanjem. E, dovolite mi, da v imenu vseh nas.